Hello everyone. Uh, of course, I want to start by asking you about the. Dober dan. Seveda bomo začeli z dnevnim redom. Ta je sprejet, zgleda. Najlepša hvala. Pozdravljam tudi komisarko, gospod Bulc. Dobrodošli v našem odboru, Tukaj ste zato, da nam predstavite zadnji razvoj v zvezi z Korsijo oziroma schemo za poravnavo in zmaševanje emisij oglika Mednarodne organizacije civilnega letalstva. Stališče naj bi bilo sprejeto tudi v Evropski uniji in poslali smo dve pismi komisiji in pa predsedstvu sveta In člani tega odbora bodo zagotovo imeli kar nekaj vprašanj, tako da ne bom zapravljala časa in vam bom kar takoj dala besedo. Hvala lepa, spoštovani člani Evropskega parlamenta. V veliko čast in veselje mi je, da sem lahko ponovno z vami v tem odboru. Dekarbonizacija letalskega sektorja je zagotovo temeljna prioriteta Junkarjeve komisije od prvega dne in pričakujem, da bo tako ostalo ne le v mandatu te komisije, ampak tudi v naslednjih desetletjih. Komisija želi izpolniti cilje pariškega sporazuma in zaradi tega želimo poskrbeti za prehod na komisijo gospodarstvo z nizkimi emisijami in to seveda pomeni mobilnost z nizkimi emisijami in končno ničnimi emisijami. Tako imenovana Vision Zero do leta 2050 je to. To je tudi tema dolgoročne strategije Evropske unije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Naša strategija se ne nanaša zgolj na promet, ampak na celotno gospodarstvo Evropske unije. Vprašanje ni več, ali se bo to zgodilo, ampak kako se bo zgodilo. Sedaj pa pridimo k letalstvu. To je zelo pomemben sektor za gospodarstvo Evropske unije. Je eh, tudi zelo pomemben sektor za promet in eh, rast letalskega sektorja zagotavlja Evropski uniji tudi ustvarjanje novih delovnih mest in pomaga pri razvoju posameznih regij. Uspodbuja tudi ulaganja. Vendar pa letalski sektor seboj prinaša tudi negativne plati neposredni izpusti iz eh, tega sektorja znašajo približno 3 odstotke vseh emisij Evropske unije, vseh emisij toplogrednih plinov in več kot 2 eh, odstotka globalnih emisij. Izpusti CO2 iz letalskega sektorja so bili vključeni v schemo trgovanja z emisijami od leta 2012 naprej in ta sistem je pripomogel k zmanjšanju ogličnega odtisa letalskega sektorja. Poleg tega smo poskrbeli za modernizacijo in za izboljšanje tehnologije za zračni promet, izboljšali smo postopke in sisteme, kar je ravno tako zmanjšalo izpuste letalskega sektorja. Zahvaljujoč novim tehnologijam in pa čistejšemu gorivu in zahvaljujoč posodobitvi flot so izpusti danes za 40 odstotkov nižji kot leta 1992, 40 odstotkov na kilometr. Kot veste, je Korzija prva globalna strategija za letalski sektor. Opira se na pariški sporazum. Poleg tega pa temeli tudi na letalski strategiji, kot tudi evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami. Gre torej za dosego ambicioznih ciljev. Bila sem v Montrealu, ko je bil dosežen sporazum. Danes si Evropska komisija, države članice in pa Evropski parlament močno prizadevajo, da bi zagotovili okoljsko integriteto Korsije. Zaradi tega imamo tudi tri projekte, ki skupaj znašajo 17 milijonov evrov in veliko pozornost namenjamo finančni in pa tehnični pomoči. Vse države članice Evropske unije so se odločile za prostovoljno sodelovanje v pilotnem delu tega projekta in sicer v izjavi iz Bratislave. Na svetu deluje, sodeluje v tej schemi kar 26 držav, kar predstavlja skoraj 76 odstotkov celotnega letalskega sektorja. Skupaj moramo sodelovati, da se bo število še povečalo. Kljub temu pa Korsija še ne izpolnjuje vseh ambicij Evropske unije. Poleg tega pa je projekt povezan tudi s številnimi negotovostmi. Ampak schema trgovanja z emisijami sama po sebi ne bo zadostovala, za soočanje z izpusti globalnega letalskega sektorja. Zato moramo izkoristiti to priložnost in če to ne bomo storili sedaj, potem bomo uničili leta dela. En ukrep ne izključuje drugega in zaradi tega vas vabim, da z nami sodelujete. Korzija je oziroma bo tudi predmet pregleda vsake tri leta in poleg tega bo prišlo do ocene tudi po koncu pilotnega dela tega projekta. Evropska unija bo zahtevala spoštovanje učinkovitih pravil in tudi obsežnih pravil. Kljub temu mednarodno soglasje glede kursije še zmeraj ostaja precej negotovo, kot sem že dejala sem sodelovala pri končnih razpravah junija letos in lahko vam zagotovim, da so številne države še zmeraj precej zadržane glede izvajanja tega projekta. Menijo, da predstavlja grožnjo njihovi neodvisnosti in da predstavlja oviro razvoju letalske industrije. Evropska unija mora zato delovati kot vzgled. In zato bomo začeli z izvajanjem kursije MRV že letošnje leto. Kot veste, že oziroma še potekajo pogovori o dopustnih gorivih v, odhiru, v okviru te scheme. Kaj pa se bo zgodilo, če Evropska unija ne bi več podpirala tega projekta? Najboljši način za izboljšanje kursije je, da nadaljujemo z našim vplivom na razvoj projekta v Mednarodni organizaciji za letalstvo. In predlog Evropske komisije je potem povsem v skladu z eh, direktivo o schemi trgovanja z emisijami. Kljub temu pa obstajajo določene razlike in zaradi tega bo komisija, takoj ko bodo vsi instrumenti kursije sprejeti v organizaciji ICAO, izvedla poglobljeno analizo celotnega projekta in predložila poročilo obima zakonodajalcema. Na osnovi tega poročila se bo Evropska unija odločila, kako izvesti ta projekt in eh, katera pravila bi naj veljala v Evropskem gospodarskem območju v povezavi s tem projektom. Prepričana sem, da bomo lahko našli pravi način, da povežemo korsijo in pa schemo trgovanja z emisijami. Hkrati moramo spoštovati seveda zaveze iz pariškega sporazuma in ne smemo ogroziti prizadevanja organizacije IKAO pri iskanju mednarodne rešitve. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, evropski državljani morajo imeti možnost, da eh, potujejo po zraku, hkrati pa pri tem ne povzročajo velikega ogličnega odtisa in zaradi tega je razvoj letalskega sektorja v prihodnosti tesno povezan z politikami za zagotavljanje trajnosti. Naš cilj je preprost. Znišati moramo izpuste CO2 -ja iz letalskega sektorja. In to lahko dosežemo le z povezavo dveh elementov. Doseči moramo čim bolj ambiciozen sporazum organizaciji ICAO, poskrbeti moramo za Čim večjo globalno podporo projektu ne smemo pa ogroziti schemo trgovanja z emisijami v Evropski uniji. Torej, skupaj lahko poskrbimo za to, da bo letalski sektor postal bolj zelen. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka, za to predstavitev. Sedaj pa bodo kolegi lahko zastavili vprašanja oziroma podali komentarje. In začela bom z gospod Gulink. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, komisarka, za vašo predstavitev. Imam nekaj zelo neposrednih in preprostih pripomb in vprašanj. Strinjam se z vami in ta odbor in ta parlament sta podprla idejo, da mora Evropska unija voditi z vzgledom. in eh, mislim, da moramo tako tudi nadaljevati. To pa pomeni, da moramo ustrajati pri prvotnih ambicioznih načrtih scheme za poravnavo in zmanjševanje emisij oglika. Nihče ni bil na začetku navdušen nad tem projektom, ampak rekli smo dobro, eh, podprli bomo vaša priporočila, podprli bomo vaše cilje. Ampak sedaj, ko sem vam prisluhnila, se mi je zastavilo veliko vprašanj. Rekli ste, da je Korsija pravzaprav del izpolnjevanja pariškega sporazuma, ampak eh, mislim, da to ni res, kaj ti cilje pariškega sporazuma s Korsijo ne bomo mogli doseči. Ampak potem ste dejali, da ta schema ni dovolj dobra in da je potrebno izboljšati. Torej, nekoliko zmedena sem. Eh, kam nam, nas pravzaprav ta schema vodi? Uh, ampak glede na to, da je ta odbor odgovoren za podnebne spremembe in boj proti podnebnim spremembam, vam moram povedati, da se mi zdi, da nimate prav in da ne bomo dosegli ciljev pariškega sporazuma. Vendar pa, kot sem rekla, smo to schemo podprli. Ne razumem. Kako bi se lahko znašli v položaju, da ne izrečemo pridržka do 1. decembra? kajti to bi pomenilo, da sprejemamo okoljske ukrepe v okviru korzije in eh, hkrati bi nam to onemogočilo, da storimo kaj več. To pravzaprav pomeni, da bomo s tem odpravili schemo trgovanja z emisijami za letalski sektor. Mislim, da je to izjemno jasno. In vi tudi niste rekli, da to definitivno ne drži. Torej vas ponovno sprašujem, zakaj, glede na negotovost, ki ste jo ravno kar tudi sami uh, omenili, priznali ste, da ta negotovost obstaja, zakaj ne želite uspodbujati uložitev tega pridržka. Kot Unija imamo drugačen pravni status, ampak kljub temu lahko še zmeraj izrazimo zadržek in mislim, da bi to morali storiti. In zato prosim, da mi zelo jasno poveste, zakaj naj tega ne bi storili. Naj vam povem, kakšne so bile moje nedavne izkušnje. Pred kratkim smo bili na obisku na Kitajskem in uh, tam je bilo veliko smeha v zvezi z korzijo uh, in rečeno je bilo, ja, mi ne počnemo ničesar. V Londonu sem bila uh, tudi in uh, tam sem srečala številne predstavnike letalske industrije in povsem jasno je bilo, uh, da vsi drugi deležniki ne želijo, da Evropska unija nadaljuje z eh, schemo trgovanja z emisijami za letalski sektor. Torej lahko izrazite zelo jasno stališče glede tega, prosim. Hvala lepa. Gospod Dars, Dans. Eh, hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa za to predstavitev. Cilji v Korziji še zdaleč ne zadoštujejo za izpolnjevanje ciljev pariškega sporazuma, vendar pa bi moral ta parlament pokazati večjo ambicioznost, ko gre za izpolnjevanje okoljskih ciljev. Učinkovitost korzije je težko določiti vnaprej in zaradi tega bomo morali počakati na rezultate pregleda, Zradi tega tudi menem, da je pridržek nujen. Ne vem, mislim, da ste vi to celo predlagali ali pa sem se povsem zmotil. Torej, pridržek je potreben. Zanima me, kakšno je vaše stališče in zanima me tudi, zakaj čakamo do zadnjega eh, trenutka. 1. december je tako rekoč pred vrati in če bomo tako dolgo čakali, potem bo pridržek uložen tako pozno, da pravzaprav tega več sploh ne bo mogoče izvesti. Ali je to sploh še logistično mogoče v svetu, glede na časovnico, ki jo imamo pred seboj? Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Mesmaker. Yes, Miss Eichhout. Gospod Eichhout, postopkovno vprašanje. Grede na to, da gre tukaj za zelo pomembno vprašanje, bi rad odgovor, preden nadaljujemo. Kaj ti mislim, da bi vsi Arandi zelo natančno vedeli, glede na to, da imamo že osnutek pisma o nesoglasju in eh, da komisija namerava to predlagati še pred 1. decembrom. Ali lahko torej slišimo, kaj dejansko misli komisija? Sicer se bomo vrteli okrog istega vprašanja. Seveda, če želite, lahko zastavite tudi drugačno vprašanje od kolegov. Tega vam nihče ne preprečuje. Nisem prepričana, da bomo ponavljali zgolj eno in isto vprašanje. Gospod Demesmaker, potem pa bom dala besedo komisiji. Oziroma komisarki. Gospod Demesmaker, ali želite zastaviti vprašanje po odgovoru komisarke ali sedaj? Jaz se pravzaprav strinjam s kolegom Eichhautom. Najprej bi rad prisluhnil odgovoru komisarke, kajti zdi se mi, da je to temeljno vprašanje. Dobro, najlepša hvala. Torej tudi gospod Demesmaker bi rad slišal vaš odgovor. Mogoče bi začeli s tem. In potem bomo nadaljevali z drugimi vprašanji. Okay. Dobro. Zelo previdna moram biti pri naslednjem odgovoru, kajti o tem smo že veliko krat razpravljali. In kot sem rekla, že večkrat smo sprejeli predlog, ki jasno pravi, da obstajajo razlike med korsijo in pa schemo trgovanja z emisijami. In mislim, da bodo države članice predložile svoje pripombe do 1. decembra izrazile razhajanja v mnenju. Torej, razprava še ni zaključena. In uh, pogovarjamo se s kolegi iz uh, direktorata za podnebje za vami in poleg tega smo si ogledali tudi analize, ki so bile izvedene, zato da bi z dostno ravnjo zaupanja vstopili v ta pogajanja. Študije kažejo, da bo ETS v obdobju 2031-2035 pokril 956 MTS eh, emisij, Korsija pa 2711. Torej je to zame velika motivacija. In zaradi tega tudi želim izvedbo kursije. Seveda razumem frustracijo, ki ste jo izrazili, kajte imamo boljši sistem deloma, kot ga želi preostali svet. Ampak onesnaževanje ne pozna meja. Ja. In zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo za sodelovanje celotnega sveta. Rekli ste, eh, da se Kitajska eh, temu že ne želi pridružiti. Jaz bi bila previdnejša pri tovrstnih izjavah. Eh, Indija je bila predvsej zadržana, sedaj pa vidimo, da je prišlo do zelo konkretnih korakov. Če se bo Kitajska odločila za ta korak, eh, seveda v skladu za svojo lastno dinamiko, in če bo Rusija ponovno razmislila o svojem stališču, potem mislim, da bomo imeli zelo konkretne možnosti na področju boja proti podnebnim spremembam. Nisem rekla, da se bomo zavezali k eh, izpolnjevanju česarkoli brez kakršnih koli zavez. Zahtevala sem od tega parlamenta oziroma prosila sem ta parlament, eh, da nas podpira do leta 2021, to, da bi videli, koliko držav članic se bo pravzaprav pridružilo prostovoljnemu sodelovanju. Kot veste, je zdaj ta številka blizu 90. Iz administrativnih razlogov je eh, Kitajska zahtevala, da se jo izključi iz seznama prostovoljnih udeleženk. Še zmeraj upam, da se bodo vrnili. In upam, eh, da se eh, bo tudi Indija polnopravno zavezala k izvajanju te scheme, kajti pripravljajo zelo obsežno okoljsko agendo. Naj ponovno poudarim. Ne bomo tega projekta sprejeli za vsako ceno, ampak če obstaja možnost, da lahko sprejmemo trden mednarodni sporazum, potem se moramo zavedati, da bo to na mednarodni ravni prispevalo k izboljšanju podnebja in sicer veliko bolj kot zgolj schema trgovanja z emisijami v Evropski uniji. Vendar pa seveda sodelujemo z kolegi iz Generalnega direktorata klima in seveda vas bomo obveščali o vseh novih korakih, ki jih bomo storili. Torej naj še enkrat ponovim. Dobro poznam vaše stališče glede ETS. Upam, oziroma želim si, da bi se lahko eh, izolirali eh, in da eh, bi poskrbeli za čist zrak za Evropo. Ampak nažalost nam to ne bo uspelo, če ne bomo imeli globalnega sporazuma, kaj ti onesnaževanje bo še zmeraj vstopalo na ozemlje Evropske unije. Hvala lepa, komisarka. Nadaljujemo z vprašanjem gospode Mesmakar. Tu, eh, in, in Nederlands, eh, liefst. Ja, govoril bom nizozemsko. Če nimate nič proti. No ja. Ugotovil sem že, da ste zelo previdni. E, tako rekoč e, hodite po jajcih. Lahko se pridružim svojim predhodnikom. V tem odboru in v odboru Tran smo večkrat razpravljali o tem projektu. Letalski projekt prispeva več kot 2 odstotka k celotnim izpustom toplogrednih plinov. Prispeva pa tudi kar 3 odstotke v Evropi. Torej, letalski sektor igra zelo pomembno vlogo, ko gre za izpolnjevanje naših podnebnih ciljev. Zaradi tega se s tem tudi večkrat ukvarjamo, ampak devet dnevni rok za tako pomembno zadevo, eh, to me preseneča, kaj ti na kocki so zelo pomembne odločitve. Če ne bomo vložili pridržka, potem obstaja možnost, da bomo spodkopali lasno eh, schemo trgovanja z emisijami. In to eh, bi bilo za Evropsko unijo hujše kot eh, korak v napačni smeri. Korsija ne zagotavlja zadostnih zagotovil eh, za izpolnjevanje naših podnebnih ciljev. Dejali ste, da ne boste sprejeli nobenih zavez brez predpogojev. Ampak v vaši izjavi sem slišal tudi kar nekaj dvomov zakaj torej eh, tega ne izvajate in sicer dosledno. Rekli ste, da lahko Korsijo in ETS eh, tudi povežemo. Eh, kako ali mi lahko prosim to razložite? Kako za božjo voljo bomo to dosegli? To je zame res velika uganka. Najlepša hvala. You, hvala lepa, gospod Gerbrandi. Yes, uh, you, and, and... Hvala lepa, gospa predsedojoča. E, žal mi je. Tudi jaz sem ravno tako zmeden kot nekateri drugi. Postopek v zvezi s Korsijo je za me nekaj podobnega kot izbira med e, dvema slabima stvarima. Korsija še zdaleč ne bo zadostovala, da bi dosegli to, kar smo sprejeli v okviru pariškega sporazuma. Če pa Kursije ne podpremo, se bomo od pariškega sporazuma morda še bolj oddaljili. Torej gre za zelo težavno odločitev. Povsem jasno pa je, da bi morale države članice Evropske unije, ki delujejo v okviru Kursije, imeti enotno stališče in pred 1. decembrom bi morale s pomočjo močne Evropske komisije izkazati svoje nestrinjanje z izvajanjem kursije. Namreč obstaja možnost, da sistema ETS sploh ne bomo uporabljali usporedno s kursijo in to je tukaj temeljno vprašanje in zanima me odgovor komisije. Druga točka, ki jo želim izpostaviti, pa se osredotoča bolj na letalski sektor. In tudi politiki pri tem igrajo pomembno vlogo. Preprosto ne razumem, zakaj se ta sektor otresa vsakočne odgovornosti. Gre za to, da sledijo zgolj načrtu rasti, rasti in rasti. In uh, seveda uporabljanje eh, olja, jedilnega olja, eh, je dober korak, ampak to ne bo očistilo letalskega sektorja. In mislim, da gre tukaj za igrico, ki kaže popolno pomankanje odgovornosti. Zakaj ne pokažejo več odgovornosti? Imamo 4 milijarde potnikov na leto in V naslednjih 15 letih se bo ta številka podvojila. Potnikov bo kar 8 milijard. Zakaj torej eh, letalski sektor ne prevzame večje odgovornosti? Zakaj ne zahtevajo evro od vsakega potnika? To bi pomenilo 4 milijarde letos in 8 milijard čez 10 let. In eh, ta sredstva bi lahko namenili razvoju tehnologije, kajti edini pravi način je razvoj čistih letal gre za to, da potrebujemo zares napredno tehnologijo in eh, prodorno tehnologijo in tega ne more razviti zgolj javni sektor. Potrebujemo tudi sodelovanje zasebnega sektorja. Torej, zakaj ne prisilimo letalski sektor, da se temu v veliko večji meri posveti? Torej, pogovorite se z njimi eh, in eh, poskrbite za to, da bodo v večji meri prevzeli odgovornost. In na koncu morda ne bomo tako šipki, kot si nekateri mislijo. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, komisarka. Mogoče vam bo nekoliko dolg čas, ampak mislim, da imamo vsi v odbor za okolje enako vprašanje. Mislil sem, da je zadeva predvsej preprosta. Komisija si je ogledala sporazume, ki so bili sprejeti. Vemo, da en del še ni bil sprejet in ugotovljeno je bilo, da to, kar je bilo sprejeto doslej, ne daje zadostnih zagotovil, zadostne jasnosti o okoljski integriteti Korsije. In niso še bila eh, določena pravila za nadomestila. Torej, ne vemo še, ali bo Korsija imela dovolj velik okoljski vpliv. In to je ključnega pomena za to, da se odločimo, kaj bomo storili z sistemom ETS. In zaradi tega potrebujemo pridržek. Za enkrat. In predlog je tudi že pripravljen. In lahko mogoče izpostavim tudi preglednost. uradno je to še zmeraj predlog komisije eh, za svet, ampak eh, ta predlog še ni bil uradno predstavljen parlamentu. Imamo pa ga eh, zaradi političnega sodelovanja. Torej vsi vemo, da obstaja, vsi vemo, kaj je v njem zapisano, ampak komisija nam ga uradno ne pošlje. In to je smešno. To se mora spremeniti in to čim prej. Ampak to je le ena plat. Kar pa zadeva vsebino, sem si mislil, ja, dobro. Eh, moja glavna težava je, zakaj je tako dolgo trajalo, da je svet predstavil svojo odločitev, ampak imamo dovolj časa do 1. decembra. Ampak vemo, kaj bi bilo najhujše in sicer eh, neenotnost med državami članicami. Nekatere države članice bodo vložile pridržek, druge pa ne. Če želite, da bomo povsem nekoristni, Eh, potem eh, pustite, da se to zgodi. Jaz sem mislila, da tega ne boste pustili, ampak eh, iz vašega trenutnega prispevka razumem, da je to besedilo nekje in vi aktivno glede tega poredloga nič ne počnete, ampak pričakujete, da se bo 28 držav članic zedinilo glede tega predloga te države članice se mimo grede ne dogovorijo skoraj da o ničemer. Mislil sem, da boste vzpodbudili države članice, da je podpišejo izjavo, da imamo močne zadržke pred prihodnimi pogajanji in tako naprej. Vaš odgovor pa je sedaj, ja, zadeva je težavna, moram previdno izbirati besede, ne vem natančno, kaj lahko storim. No, rezultat je potem sledeč, Evropska unija bo razdeljena, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo šipki v bodočih pogajanjih. In to me zares preseneča. Zakaj ste tako spremenili strategijo? Ali še zmeraj sledimo enotnemu stališču? In kako nameravate doseči to enotno stališče pred, dec, pred 1. decembrom? In prosim, predložite ta pridržek, ki smo ga že vsi videli. Mislim, da bom eh, tukaj zaključil, imam še veliko vprašanj, ampak mislim, da so ta trenutno ključna. Ja. Pa to je bila tvoja priložnost. Nadaljnih vprašanj ne bo. Dobro, najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo komisarki, da odgovori na ta prvi krok vprašanj. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, zmedena sem jaz. Kajti, ko poslušam vaše pripombe, imam občutek, da niste sodelovali v celotnem procesu od začetka do sedaj. Zaradi tega sem zmedena, zato eh, pazljivo izbiram besede, kajti ne vem, če se spomnite, da smo skupaj bili na tej poti od samega začetka. In zelo jasno je bilo povedano, da nismo za pridržek, ampak eh, da želimo izpostaviti razlike med eh, schemo trgova za trgovanje z emisijami in pa korsijo. In zaradi tega me presenečajo vaše izjave, vaše vprašanje. Kajti? Zdi se, kot da živimo na dveh različnih koncih sveta, pa smo pravzaprav skupaj sledili tej poti. Jasna sem bila pri svojih sporočilih od eh, prvega dne. Želimo globalni sporazum, kajti globalni sporazum bo dosegel veliko boljše rezultate kot eh, evropski sporazum. In sedaj ne želimo uložiti pridržka, kajti želimo izpostaviti razlike. Ne vem, ali ste sedaj eh, dobili dokument ali ne. Ali ste videli, kaj predlagamo? Ali ste videli, kaj predlaga Evropska komisija, kaj predlaga a, a, e, Evropski svet? Zelo zmedena sem, ravno zaradi tega. Torej, mogoče bi morali to pojasniti, ali imamo pred seboj isti dokument. Kaj ti ta dokument bo zares zaščitil zakonodajo Evropske unije na področju scheme trgovanja z emisijami? in zato pravzaprav gre tudi pri eh, predlogu, v katerem bo odločal Evropski svet. Spomnimo se torej, kaj, se, kaj smo se dogovorili. Prosila sem vas za podporo. Prosila sem, da lobirate, kolikor lahko. Zato, da bi se čim več držav prostovoljno pridružilo tej eh, schemi. Do leta 2021, če se ne boste strinjali z rezultati pogajanj, eh, smo rekli, da se bomo vrnili eh, k odločitvi ali ETS ali Korsija, ampak pogajamo se, nismo še niti na polovici. Najpomembnejši del pogajanj bo marca prihodnje leto. Od dveh od treh delov smo se dogovorili pretekli teden. En del pa še ostaja za pomlad. In ponovno bom izjemno neposredna. Sem proti vložitvi pridržka, sem pa zato, da izpostavimo razhajanje v mnenjih. In želim tudi zelo jasno povedati, pod katerimi pogoji bomo podpisali ta sporazum. Ampak, če bo Evropska unija pokizala šibkost, če Evropska unija ne bo vzgled, potem uh, verjetno do tega sporazuma, do te scheme ne bo prišlo. Iz različnih uh, razlogov uh, lahko od tega projekta odstopimo, kot ste zahtevali vi. Lahko pa poskrbimo za nadaljno motivacijo. Jaz sem za dialog, za prepričevanje. Eh, govorimo o državah, eh, ki eh, bodo imele hitrejši razvoj letalskega sektorja kot Evropska unija, kajti pri njih se šele razvija srednji razred in ta bo potoval in veste, da govorimo o Kitajski in pa o Indiji. In zaradi tega Evropska komisija tudi zahteva razvoj nove tehnologije. Sofinanciramo hibridna letala. Tako da bi mogoče lahko razvili letala, ki ne onesnažujejo. In to je najbrž eh, tudi način pristopa k tem izzivom. V Evropi želimo eh, zmanjšati vpliv letalstva s tem, da podpiramo hitre vlake na razdaljah do 500-600 eh, km in to bomo počeli še naprej. Zato, da bi prispevali k znižanju emisij. Ampak kar zadeva dekarbonizacijo, vsekakor potrebujem vašo podporo. Tako da bom lahko nadaljevala z izjemno jasnimi pogajanji, pa tudi z zelo jasnimi zavezami za sprejem globalnega sporazuma. Številke statistike eh, same po sebi kažejo, da sami zgolj z ETS ne bomo dosegli enakih rezultatov kot z globalnim sporazumom rezultati bodo eh, veliko slabši. Tudi, če korzija eh, ne bo stoodstotno ustrezala našim zahtevam, lahko z njo zahteve, dosežemo boljše rezultate. Sem za dekarbonizacijo prometnega sektorja in veliko smo storili na tem področju in še naprej se bomo borili. Ali ste videli, do kako velikega eh, prodora je prišlo v organizaciji IMO? In uh, zaradi tega je sedaj bolj ambiciozna tudi organizacija IKO. Želimo pa poskrbeti, seveda, da bi tudi tukaj prišlo do večjega premika. Ponovno upam, da imate pred seboj pravilne informacije. In da se ukvarjamo z istim dokumentom, kajti od tot eh, izhaja moja zmedenost in zaradi tega sem rekla, da bom zelo previdna pri svojem odgovoru, kajti nisem razumela vaših komentarjev. Se upravičujem. Ja, hvala lepa. Sedaj pride drugi krok vprašanj, gospod Peterle, prosim. Zdajoča, gospa komisarka, jaz sem zelo vesel pozornosti in ambicij komisije v zvezi z letalskimi emisijami in eh, na katerikoli konferenci se govori o klimatskih spremembah, eh, glavni govorci govorijo o tem, kako se nam čas glede dekarbonizacije izteka, kako hitro je treba ravnati, če hočemo trende obrniti. Eh, na trilaterali in na zasedanju trilateralne komisije v Ljubljani sem včeraj poslušal Eh, besede ekspertov o transportni revoluciji, ki se pripravlja tudi na področju letalstva, kjer moramo delati na več, na več frontah in verjetno bomo imeli kmalo več električnih letal, hibridnih letal in tako naprej, ampak vprašanje dekarbonizacije bo po volumnu ostalo še vrsto let resno vprašanje. E, jaz seveda pozdravljam globalni tržni ukrep Korsijo, me pa skrbijo dolga leta prostovoljnosti. Jaz vem, da je bilo že to težko izpogajati, ampak e, prostovoljnost traja od leta 21 do 26. Moje vprašanje je, ali mislite, da bi bilo mogoče dinamiko na podlagi umestnih ocen procesov, o katerih ste govorili, mogoče malce pospešiti? To vprašanje ne bo olajšalo vašega <laughs> stanja tukaj, ampak me zanima, če se da kaj dinamizirati. Hvala. Thank you, Mr. Zorginjo. Eh, hvala, gospod Zorginjo. Jure komisari. Najlepša hvala, gospa komisarka. Del razprave, ki se je razvila, je povezana z nekim tonom, ki je popolnoma drugačen od tona, ki ste ga zauzeli v prvem govoru. Ko ste prvič spregovorili, ste izrazili določeno zaskrbljenost, ste govorili o prostovoljnih vidikih, o negotovosti, kar zadeva evropsko stran. Potem pa ste se oglašali glede na prispevke poslancev in ste eh, razpravljali o tem, ali bi lahko imeli skupno rešitev, ali bi se skupno pogajali. Vendar to morate meliti na dejstvih, ne gre samo za eh, neko razpoloženje. Evropa je obrala ambiciozno pot in to zadeva tudi Evropski parlament, predvsem kar zadeva železniški promet in tudi pomorski promet, kakor tudi letalski sektor. Mislimo, da je treba razumeti, katera je tista strateška linija, ki jo moramo zauzeti, če moramo tudi uložiti pridržek. v moji državi se bodo tudi pojavila vprašanja, kako lahko zagotovimo, da bodo imele države članice močno stališče, da bomo v zgled, ker smo enovita in globalna tvorba. Kaj pa menite o ZDA? Združene države so zaveznice v tem procesu ali pa ne? Sorry. Uh, now, Mr. Lise. Gospod Lize. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Ocene glede tega, kaj prinaša Korsija, so zelo različne. Eh, prosim, poslušajte nas, berite besedila parlamente. Eh, mi menimo, da je Korsija zelo šipka in formulacija eh, pravzaprav tega besedila eh, ne ustreza eh, temu, kar si mi želimo. To se niti v 20 od, eh, odsotkih ne pokriva željami Evropskega parlamenta in ti, te tone, ki jih omenjate, to je vse nejasno. Mi imamo pač tu ETS, ki deluje. Prosim, da ste tudi bolj umirjeni, ko govorite o tem, kaj prinaša Korsija. Eh, torej, mi v parlamentu smo uh, uh, veseli, ker je to nek začetek, vendar to ni nič več kot začetek. Uh, in um, nočemo, da se omejujejo naše pravice so zakonodajalca pri EU, ETS. Uh, Prva stvar je, torej mi tega dokumenta nimamo nimamo ga, nismo ga dobili. Vi nas sprašujete, zakaj ga nismo prebrali, uh, vendar nismo ga dobili. Eh, vi morate poskrbeti, da mi besedilo dobimo. Ne morete nam očitati, da nismo prebrali dokumenta, ki nam ga niste dali na voljo. To res ne gre. Pričakujem, da boste izbrali tisti pravni instrument, ki bo najbolje zagotavljal, da bo Evropska unija odločala in da bo Evropski parlament eh, lahko soodločal v okviru predvidenega postopka, kako naprej. In če bomo pač eh, potrebovali pridržek, bomo pač imeli pridržek. Eh, če pa rečete, da je pravni instrument, ki je izbran, dober, potem to tudi recite, potem se lahko odločimo. Če je to primeren dokument, če je primeren pravni instrument, potem nas lahko pomirite. Potem bi pa še predlagal naslednje. O tem se bo očitno govorilo tudi z državami članicami in rad bi povedal, da potrebujemo dodatne ukrepe pri kursi, zato da izpolnimo naše obveznosti pri pariškem sporazumu, to je sporazum, ki smo ga že sklenili. In ko govorite z državami članicami, bodite jasni, če se ne izbere pravi instrument do 1.12 in eh, če Evropska unija ne bo svobodna pri odločanju o EU ETS, potem bomo imeli institucionalno krizo. To je bilo namreč že sklenjeno. Nobena komisija, nobena država članica ne more ratificirati mednarodnega sporazuma, ne da bi eh, pri tem tudi upoštevala pravice parlamenta. To mora biti jasno in to je treba jasno povedati državam članicam, ki morda še oklevajo. Tu morate pač biti bolj jasni, kot ste bili danes tukaj. Thank you very much. Hvala lepa, gospa Güteland. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka, za to, da ste prišli in podali to predstavitev. Mene zanima naslednje. Mi imamo klimatski cilj 2030 in kakšna je povezava z Korsijo, kako bo to učinkovalo eh, na njo v eh, resoluciji eh, pred eh, kopom 24 je bilo zapisano, da moramo biti bolj ambiciozni, kar zadeva cilje za leto 2030. In sedaj sem nekoliko zaskrbljena. Očitno Evropska unija hoče doseči cilje za leto 2030 brez mednarodnih točk, kako vsega bo to mogoče, kajti te mednarodne točke pač ne bodo upoštevane eh, pri eh, dos, eh, ugotavljanju doseganja ciljev. In neto cilj eh, za 2020 je šipkejši. In kako bomo zagotovili, da implementacija Korsije ne bo spodkopala naših ciljev? Eh, eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Prvotno sem mislila, da ne bom zastavljala vprašanj gospe komisarki. Kar zadeva podnebni dogovor, dejansko nizozemska gre še dlje od same Evrope. Vse panoge, kmetijstvo, mala in srednja velika podjetja, se morajo lotevati velikih izzivov, kar zadeva podnebne spremembe. In vsi me sprašujejo, kaj bo z letalstvom, katere pravice bo imel ta sektor, katere dožnosti. Jaz sama ne znam pojasniti vsega tega našim državljanom. Mi kot parlament želimo zagotoviti podobne stvari vsem panogam. Od določenih sektorjev zahtevamo zelo stroge zadeve, če gledamo nebo in rečemo, za letala ne bo nič veljalo, to ne bo dobro. Mislim, da je treba tudi tu navesti določene številke, zato da bomo spodbudili vse sektorje. Hvala. Hvala lepa in kot zadnja, gospa Majsner. Eh, hvala lepa. Hvala. Dobar dan, eh, gospa komisarka. Pozno je že moje prvo vprašanje. Eh, pravite, da IKAO ni tako eh, ambiciozen kot eh, IMO. Kaj lahko storimo, da pospešimo delo pri IKAO? Ali tu lahko ukrepamo preko držav članic ali preko sporazumov o letalstvu in podobno? No. Koliko držav prostovoljno še sodeluje? Ali lahko delamo preko njih. E, e, morda je to metoda, da se pogovarjamo z drugimi državami po uh, celem svetu, zato da zagotovimo, da se pridružijo temu gibanju. Govorili ste tudi o inovacijah, naprimer hibridna letala. to so še vedno pač eh, normalna letala, ki uporabljajo elektriko za uh, letališče, ko, jih, ko vozijo po tleh. Koliko denarja bo potrebno zagotoviti uh, za to, da bomo to udejanili, kako je z eh, biogorivom. O tem se je eh, veliko govorilo, pa tega še vedno nimamo. Ali veste eh, kaj bolj konkretnega o teh inovacijah? Mislim, da je tu treba narediti napredek. Torej, skupno evropsko nebo bi seveda marsikaj olajšalo, vendar tega še nimamo. Hvala lepa, to je bil drugi krok vprašanj. Morda se želite sedaj osredotočiti na ta vprašanja. Hvala lepa tudi za vse te komentarje in ta vprašanja. Veliko vprašanj je bilo o tehnologiji. Več poslancev je zastavilo to vprašanje. Naj razložim naslednje. Mi imamo že nekaj pobud na tem področju. Treba je optimizirati seveda eh, letalski prostor, treba zagotoviti bolj učinkovito upravljanje in sedaj tudi eh, investiramo v nove tehnologije z instrumenti, kot so čisto nebo in drugi. Eh, Rolls-Royce in njihovi partnerji sedaj razvijajo hibridni pogonski sistem. Ta vsega bo prinesel neko novo kakovost v letalstvo. E, to seveda traja. Rekli so, da bodo e, imeli to pripravljeno do leta 2030. E, če se to zgodi, bomo dobili tudi novo generacijo letal. V splošnem letalstvu, v malih letalih, dronah, zlasti v dronah. uh, smo že zapisali v zakonodajo, da moramo tu imeti uh, emisije enake nič. Ali lahko stvari pospešimo? Lahko. Lahko, če bi imeli več sredstev. Upamo, da bo predlog komisije za naslednjo finančno uh, obdobje sprejet, kar se da hitro in da se bomo lahko lotili hitro novih eh, eh, programov. Dekarmonizacija v eh, prometu predstavlja v novem finančnem obdobju 60 odstotkov vseh investicij in to se seveda dotika tudi letalstva. Omenila sem že, da bomo imeli tudi nova umetna gorila, goriva, spodbujamo biogoriva, eh, vendar nikakor ne bomo imeli ničnih eh, emisij do leta 2050. Eh, se pravi, tu se mora pojaviti neka nova tehnologija, ki bo omogočila nične emisije. Vesela sem, da je področje prometa dobila več investicij oziroma mi smo predlagali več investicij v promet v novem finančnem obdobju. Upam, da se bosta parlament in sveta uh, strinjala z nami in tako bo hitreje prišlo do novosti. Imamo seveda še druge opcije za letalstvo. Slišala sem tudi vaša vprašanja glede obdavčitve eh, in eh, primerjave z drugimi uh, vrstami prometa. 3. decembra bomo dvima državama članicama dali preliminarno poročilo o analizi obdavčitve vseh eh, načinov eh, prevoza v vseh državah članicah. In tu bomo videli, eh, kje stoji letalstvo v tem multimodalnem prometu. Se pravi, vse bo natančno opredeljeno po načinu prevoza, po državi članici, vendar to bo dokončano šele marca naslednje leto. Eh, vendar eh, preliminarno poročilo lahko mm, predstavim vam kot eh, tudi svetu in preliminarno poročilo kaže že zelo konkretne rezultate, vendar v tem trenutku jih ne morem še predstaviti, ker stvari še sestavljamo. Sedaj smo pravzaprav pri finaliziranju vsega tega. Eh, torej, eh, na ta način bomo lahko pravzaprav naredili napredek tudi na področju letalstva. Glede tega dokumenta. Morda sem bila napak eh, informirana, vendar meni je bilo rečeno, da ste 31. oktobra dobili najnovejšo verzijo tega dokumenta, dokumenta, o katerem jaz sedaj govorim. V tem dokumentu boste videli naš predlog, da ohranimo EU ETS. Mi želimo braniti EU ETS tudi eh, zoper pravno izpodbijanje. Eh, mi se ne osredotočamo na zadržke in pridržke, temveč na razlike. In te razlike želimo nekako zmanjšati. Mi želimo nekako združiti, zbližati ETS in Korsijo. Naj povem naslednje. Uh, ne glede na to, kaj se bomo dogovorili, eh, ne bo začelo veljati pred 2021. To pomeni, da bomo imeli dovolj časa za eh, to, da preverimo očinke celotne scheme. V tem fazi, še ne vemo, kaj bomo dobili. Eh, vendar mi se pogajamo in upam, da bomo marca vedeli. In ko bo pač to sprejeto, bomo lahko upravili tudi oceno učinka, analizo, stvari bomo pregledali in potem vam bomo lahko tudi poročali vam in svetu o rezultatih, o tem, kako eh, načrtujemo uh, uh, razvoj uh, neto učinkov korsije. Je še nekaj bilo? Um, how... Sprašujete me, kako lahko pomagate. Ne pozabimo, uh, v IKAV imamo osem sedežev, osem od 36. Kako lahko pomagate? Lobirajte pri državah, ki se nam še niso pridružile. Pomagajte pri lobiranju. Tudi mi bomo še naprej lobirali. Še vedno verjamem, če uh, nam uspe pritegniti Indijo, in spričo dejstva, kako se zavezujejo eh, k spoštovanju zelene agende, mislim, da obstaja upanje in upam tudi, da se nam bo Kitajska eh, pridružila in če se ti dve pridružita, potem eh, bomo lahko zelo uspešni. Če ne, potem stvari niso urejene, torej mi se moramo še naprej boriti, mi se moramo urejene, Eh, še naprej pogajati, še intenzivneje. In ne bomo sprejeli kakršenkoli dogovor. In to smo vedno znova povedali vsem v Montrealu. Mi potrebujemo ambiciozen dogovor za to, da bi dobili konkretne rezultate. Vendar dejmo eh, globalnemu dogovoru priložnost. To vedno pravim. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste sodelovali v naši razpravi. Kot veste, je tu veliko zanimanja. E, torej, mi spremljamo vaše delo. E, dobili ste jasno sporočilo od odbora, kaj si mi želimo. E, vidim, da imamo skupne cilje. Želim vam veliko uspeha in hvala lepa, da ste prišli v naš odbor. Hvala lepa za vaša vprašanja, pozornost in vem, da eh, nas boste eh, spremljali eh, in kadarkoli bomo imeli nove rezultate, vam bom poročala o njih. Dear colleagues, since we already have uh, Kolegice in kolege, profesor uh, uh, Rasi je že tukaj in zaradi tega bomo spremenili vrstni red točk. Točka 3 bo sledila po pogovoru s profesorjem Rasijem, če se strinjate. Ja, hvala lepa. tu imamo naše eh, vsako letno izmenjavo mnenj. To je del rednega dialoga z EMO. Profesor Guido Rasi, dobrodošli. Mi imamo sedaj tu možnost, da, da se pogovorimo o delovnem programu eh, agencije za leto 2008. 18. Eh, vse moramo seveda eh, obravnavati v kontekstu političnega okolja in tudi dejstva, eh, da se je Združeno kraljestvo namerava posloviti od Evropske unije. To seveda vpliva tudi na EMO. Sedaj bom eh, najprej prosila profesorja Rasija za predstavitev, potem boste tudi vi imeli priložnost za vprašanja in komentarje, torej dobrodošli. Profesor Rasij, prosim za vašo predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedojoča, eh, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem eh, danes tukaj, v veliko čast mi je. Eh, mislim, da sem eh, zadnjič v tem odboru, v tej sestavi, pred volitvami naslednje leto. Upam, da bom naslednje leto, ko se ponovno vrnem v odbor, videl veliko znanih obrazov. Ker je to tudi neka poslovitev danes, bi rad osvetlil delo EME na področjih, eh, za katera se zanima ta odbor in kjer eh, nas je tudi podpiral vaš odbor pri zaščiti javnega eh, zdravja in zdravja živali. Najprej naj povem nekaj o pripravah na Brexit. Eh, seveda nas skrbi eh, eh, učinek na javno zdravje. Mi smo preučili učinek dejstva, da bo morda prišlo do primankljaja določenih zdravil v Združenem kraljestvu prejšnji teden eh, je bil objavljen eh, ločitveni sporazum, ki predvideva eh, 21-mesečno prehodno obdobje in Evropski aki za zdravila bo še naprej veljal za Združeno kraljestvo v tem času. Torej, mi nadaljujemo tako, kot da bi morali imeti nekaj tržnih eh, dovoljenj, eh, morali biti pripravljeni do 30. marca 2019. Eh, v tem scenariju nas skrbi 31 medicinskih zdravstvenih proizvodov, 19 zdravil za humano medicino, 12 za veterino in tu lahko prihaja do težav po brexitu. Eh, mi eh, se bomo pogovorili eh, v znanstvenih odborih o relevantnih, o primernih ukrepih za omilitev situacije in dali bomo tudi priporočila za terapevtske alternative, če bo to potrebno. Pripravljena je cela mreža in Eh, na primer eh, zdravila, eh, za katera je Združeno kraljestvo bil poročevalec so prenešena na druge poročevalce eh, iz drugih držav članic. Eh, poleg tega so eh, tudi države članice povečale svoje kapacitete in zmogljivosti. Kaj pa EMA? Tu je še nekaj negotovosti. Čez pet mesecev bomo v Amsterdamu, to je jasno. In tečejo priprave za uh, um, začasno in dokončno stavbo. Eh, kar pa eh, zadeva dolgoročne kadre, eh, tu je situacija manj zaskrbljujoča, kot smo mislili na začetku. To je posledica podpornih ukrepov, ki smo jih sprejeli v EMI, pa tudi v nizozemskih oblasteh. Vsekakor pa bo prišlo do dramatičnega eh, zmanjšanja zaposlenih eh, do marca 2019. Mi vemo, da bomo zgubili 125 zaposlenih, eh, ki imajo kratkoročne pogodbe, ki se ne morejo preseliti z nami. Rdeče območje je krizna cona. Ko bomo v tej coni, ne bomo več mogli opravljati svoje aktivnosti in ne bomo mogli več ščititi javnega in zdravja in zdravja živali. Vendar mi upamo, da ne bomo prišli v te rdeče obdobje. E, e, zagotovili, eh, so nam, eh, da je dobra opcija, da poiščemo eh, nove kadre. Dobili smo že 5000 prošenj za delovna mesta, to pomeni, da smo še vedno zelo priljubljeni in intenzivno zaposlovanje še poteka. To je svetlo-modra barva. Leto 2019 bo leto tranzicije, v letu letu 2020 pa bomo pripravljali prihodnost in ta bo drugačna. Eh, to pomeni, da bomo izgubili veliko izkušenih ljudi, vendar dobili bomo nove z novimi eh, ekspertizami, ki jih v tem trenutku še nimamo. Eh, ti bodo tudi pripravljeni na izzive prihodnosti in ta strateški uh, odbor, eh, eh, ta pristop se odraža tudi eh, v načrtu, v kadrovskem načrtu, ki smo ga predložili proračunskim organom. Torej, vedno znova bomo morali preverjali stvari. Aprila, junija bomo nekako pospešili spet naše delovanje. Kot vidite, seveda ne razmišljamo zgolj o brexitu, temveč tudi o drugih stvarih. In zaradi tega vam želim predstaviti nekaj zelo zanimivih eh, pobud, ki lahko izboljšajo javno zdravje. Zdravila eh, za otroke. Eh, to je pomembno vprašanje, ki je tudi vam pomembno. Zakonodaja za eh, eh, pediatrijo velja že več kot deset let. Prišlo je do eh, sprememb v mišljenju. Vemo, da je treba razmišljati tudi o otrokih in raziskavah za zdravila za otroke. Zdravila za otroke. Eh, od leta 2007 smo odobrili več kot 310 novih zdravil za otroke. 25 eh, odstotkov vseh zdravil je sedaj za otroke. Eh, imamo velike napredke pri obravnavanju infekcijskih bolezni, reumatologije na drugih področjih, naprimer na področju onkologije, neonatologije. Uredba o pediatriji ni bila tako učinkovita. Mi želimo moramo izboljšati eh, situacijo in izvajamo pediatrični akcijski načrt, ki smo ga predlagali pred nekaj eh, meseci Evropski komisiji in rezultate pričakujemo v naslednjih dveh, treh letih. Potem eh, anti oziroma odpornost proti mediju, mikrobom. E, torej, e, želim pravzaprav okrepiti e, sporočilo, ki nam je že jasno. Vsi moramo ukrepati skupaj, vsi akteri v Evropski uniji in tudi na globalni ravni. Vendar situacija na splošno ne zgleda dobro. Ko gre za veterinarna, za zdravila, eh, prihaja počasi do zmanjšanja porabe antibiotikov eh, za živali v Evropski uniji, vendar situacija je zelo različna od države do države in E, to je razvidno tudi v našem letnem poročilu ESVAK, ki je bilo objavljeno prejšnji mesec. Ko gre pa za e, humano medicino in zdravila za človeka, e, prihaja še vedno do težav zaradi prevelike porabe antibiotikov. In trije ukrepi so potrebni. E, odlaganje te odpornosti, e, e, razvijanje novih antibiotikov v skladu s sedanjem pristopom in mi se moramo pravzaprav vedno boriti proti odpornosti. In mi vemo, da do te odpornosti zagotovo pride, ker jo lahko samo odložimo in zaradi tega potrebujemo inovacije um, mi potrebujemo nove pristope, ki jih v tem trenutku še nimamo. Uh, tu seveda ne moremo delati sami. Uh, mi potrebujemo predanost in finančna sredstva podjetij in investitorjev, pa tudi politične ukrepe. Mi seveda moramo pripraviti tudi eh, zakonodajo za to, da eh, podpremo sedanje in bodoče razvoje. Mi se odelujemo z našimi partnerji eh, na Japonskem, v ZDA, poskušamo ugotoviti, kako lahko uskladimo zahteve po podatkih in podobno mi poskušamo, eh, dogovorili smo se že o kliničnih eh, testih eh, za nove antibiotike. za antibiotike proti gonoreji, infekcijam urinarnega trakta in podobno. Seveda, Eh, mi ne moremo usklajevati naše načrte, ne smemo eh, imeti tri različne načrte, temveč potrebujemo enoten eh, program razvoja. In mi tudi tesno sodelujemo z EFSO in ECDC, zbiramo in objavljamo znanstvene podatke, ki jih potem lahko uporabljajo države članice pri eh, izvajanju svojih nacionalnih akcijskih načrtov. Dostop do eh, zdravil, eh, to je bilo vedno pomembno za ta Eh, odbor eh, zahtevate splošen, eh, hiter dostop do učinkovitih inovativnih zdravil in terapij. Naj pomislim na vašo resolucijo iz marca 2017. Ta nam je pokazala, da smo se mi osredotočali na prava področja v zadnjih letih. Dostopnost in razpoložljivost zdravil bo še glavni izziv za številne akterje, tiste, ki razvijajo nova zdravila, investitorje, plačevalce, zdravnike in pacijente. Naprimer, e, imunoterapija pri raku, tako imenovane karte e, celice, e, so bile pred kratkim odobrene in sedaj prihaja do radikalnih sprememb pri mišljenju, eh, kako eh, se nova zdravila razvijajo, ocenjujejo eh, in kako se pač uvajajo v zdravstvene sisteme in dajejo pacijentom. Lahko prihaja tudi do novih disruptivnih sprememb eh, in sicer pri tehnologijah eh, za eh, zdravila, diagnostiko, aparate, aplikacije, potem pri zbiranju resničnih podatkov, analize, tudi morda se bo uporabljala umetna inteligenca in podobno na holističen način se moramo eh, lotiti vprašanja eh, dostopa do zdravil eh, in mi moramo natančno razmisliti v naslednjih petih letih, katere metode bomo potrebovali in kakšna znanja. Ema, Eh, želi zagotoviti, da bodo razvejalci zdravil eh, razumeli eh, zakonodajo in zahteve tako, da bodo lahko pripravljali odporne podatke, ki bodo omogočali informirano odločanje. Mi ne bomo mogli Eh, dajati nekih splošnih napotkov o razvoju nekih novih razredov eh, zdravil. Zdravila prihodnosti bodo zahtevala eh, poseben pristop in tu se bomo podali na nova področja. In zaradi tega pozivam podjetja, naj se hitro obrnejo tudi na nas področje. 67, uh, 67 odstotkov programov uh, razvoja zdravil ni primernih eh, in uh, ne bodo nikoli um, primerni uh, za uh, trženje. Uh, znanstveni nasvet eh, tudi ni jamstvo eh, za eh, izdajo odobrenja za trženje. Vse je odvisno pravzaprav od rezultatov razvojnih programov. Dejstvo je, da tudi z znanstvenimi nasveti zdravila niso nujno Eh, učinkovita ali pa varna za pacijente. Eh, Dosti krat se dogaja, da imajo eh, zdravila napačen dizajn, izkušnje so pokazale, eh, da je znanstveni nasvet zelo pomemben za zaščito pacijentov. Eh, na ta način se prepreči, da eh, oni sodelujejo v kliničnih preizkusih. Zato, da mi se do, so, moramo sodelovati tudi z uh, HTA, uh, Eh, organi eh, in eh, sicer ob upoštevanju sedanjega zakonodajnega okvira. Torej, mi moramo zagotoviti, da imamo prave spretnosti, prava znanja in da bomo kos novim znanstvenim in tehnološkim dognanjem. Na ta način moramo seveda zagotavljati tudi, da eh, bo naša agencija eh, prišla eh, v formo po preselitvi v Amsterdam. Mi razvijamo tudi našo novo strategijo, zato da bomo kos izzivom in sedaj se želim seveda tudi zahvaliti osebno odborom Eh, članom tega odbora, ki so uh, močno podpirali uh, EMO v zadnjih letih, gospe Biljane Borzan uh, in njeni, uh, uh, njenemu predhodniku, gospodu Matijasu Groteju, gospodu Lavi in vam tudi uh, gospa Valjan in tudi uh, sedanjim in prejšnjim predsednikom odbora. Hvala lepa tudi Antoni Borgu in Björnu Lemarju, ki predstavljajo parlament v našem upravnem odboru. May, Hvala. Sedaj pa gospa Borsen, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, profesor Razi, dobrodošli. Mislim, da govorim v imenu vseh, ko pravim, da vsi upamo, da bo preselitev agencije čim bolj učinkovita. Delo, ki ga upravlja EMA, je ključnega pomena, če želimo ohraniti visoko raven zdravstvenih storitev v Evropski uniji. In niti pomemben dogodek, kot je Brexit, ne sme vplivati na misijo te agencije. Zato me zanima, ali lahko poveste kaj več o posameznih dejavnostih eh, glede na preselitev agencije. Govorili ste o sami preselitvi, zanima me, ali bodo zaradi, eh, kater, zaradi te preselitve določene dejavnosti izgubile svoj prioritetni status. Gospod Peričin in jaz eh, ter nekateri drugi kolegi smo poslali vprašanje Evropski komisiji glede sposobnosti agencije, da deluje tudi tekom preselitve. Še prav posebej smo izrazili zaskrbljenost, da ima eh, in sicer glede tega, da ima nima dovolj zaposlenih, glede na vedno večji obseg dela in glede na pripravljalne dejavnosti povezane z Brexitom. Ali bo agencija uspela izvesti trenutno in pa prihodno zakonodajo, dejavnosti bodo mogoče nekoliko omejene. Kaj lahko komisija stori, da odgovori na zaskrbljenost upravnega odbora EME e v zvezi z številom zaposlenih in kako lahko komisija zagotovi, da bo lahko agencija EMA e ustrezno delovala tudi po preselitvi. Komisar Andrukaitis je dejal, da je EMA e zahtevala 40 dodatnih uradnikov za stike in da je Evropska komisija temeljito proučila to zahtevo in Evropska komisija je ugotovila, da EMA ni ustrezno podkrepila svoje zahteve in da zato dodelitev 40 dodatnih uradnikov za eh, stike ni mogoča. Potrebna je namreč ustrezna utemeljitev zaradi proračunskega postopka. Vsi se zavedamo izzivov, s katerimi se sooča agencija zaradi preselitve. In zavedamo se tudi pritiska na vere te agencije. Zaradi tega smo izjemno presenečeni, da agencija ni ustrezno utemeljila svoje zahteve za dodatno delovno silo in zato me zanima, če bi lahko povedali kaj več v zvezi s tem. Evropska varohinja za človekove pravice je pred nedavnim sprožila preiskavo v zvezi z dogovorom, ki ga ima agencija EMA za stike z neodvisnimi razvijalci zdravil. Preden pride do tržne odobritve teh zdravil. Tukaj gre za dejavnosti pred odobritvijo uh, teh zdravil, gre za znanstvene nasvete. V svojem uvodu, profesor Azi, ste dejali, da lahko na ta način učinkovito pomagate razvijalcem uh, zdravil, da predstavijo ustrezne znanstvene podatke in da lahko tako zagotovite, da njihovi načrti ne bi propadli zaradi nerazumevanja zakonodajnih postopkov ali pa zaradi slabo zasnovanih kliničnih preizkusov. Vendar pa ste dejali tudi, da eh, ti eh, znanstveni nasveti, da ta znanstvena podpora ni zagotovilo za odobritev eh, zdravil. Torej, kaj menite o pobudi varohinje za človekove pravice? In ob koncu bi se rada zahvalila profesorju Lemejo, ki je danes tukaj z nami kar je predstavljal Evropski parlament v zadnjih 12 letih in sicer v upravnem odboru EME. Rada bi se vam vsem zahvalila, da ste danes prišli sem in vam ter agenciji želim eh, vse dobro v prihodnjih mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo posamezni poslanci. Gospod Pedicini. <coughs> E- Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod direktor, da ste danes tu z nami. Gospod direktor, naj se vrnem eh, k Eh, problematičnim eh, vidikom zaradi preselitve agencije v Amsterdam, ne pa v Milano. Zdaj, ko je minilo nekaj časa, ko smo spremljali tudi sam razvoj tega procesa, eh, nam je bolj jasno, zakaj gre. Ne gre samo za običajen protest populistov, šlo je za zares utemeljene skrbi za milijone evropskih državljanov. Sprašujem eh, vas, ali je bila zares kontinuiteta najpomembnejši predpogoj pri izbiri Amsterdama in s tem, ko ste izbrali Amsterdam, niste mogoče prekinili to kontinuiteto in tudi pomembne eh, vidike, ki se nanašajo naprimer na zdravila proti raku, na pomembne vidike, ki se nanašajo na nosečnost. Nizozemski organi eh, se niso udeležili tri mesečnih inšpekcijskih pregledov. Dejansko eh, je to postavilo pod vprašaj celo vrsto drugih zadev. Je res, da bo mogoče osebje nezadostno za vse funkcije, za vse naloge, ki jih mora upravljati EMA. Sprašujem tudi komisijo, ki je danes tu prisotna. Če je vse to res, zakaj ste eh, dovolili, da bi eh, prevladala nizozemska ponudba kljub vsem tem tveganjem, tudi ko je prišlo do sprememb v ponudbi v postopku, ki je še potekal dejansko kdo so pravzaprav ti nizozemci. To so država, ki noče biti nadzorovana, vendar želi nadzorovati druge in postavlja pod vprašaj zdravje milijonov evropskih državljanov in je tudi glavna davčna oaza Evropske unije. Zdaj pa želi biti nek zagovornik pravice v Evropski uniji. Torej, ne sme nizozemska zdaj zahtevati prekrškovnega poskopka za Italijo, temveč obratno. Italija bi lahko to zahtevala. Hvala. Hvala lepa, gospod Šajer Perik. Najlepša hvala, jaz sem nizozemka. In eh, zelo smo veseli, da gre Ema k nam. Na raznih univerzah so mi dejali, da so tudi sami sodelovali pri tem, zato da bi čim prej delovala EMA, kar zadeva osebje. Mnogi mi pravijo, da bi želeli vključiti še dodatne svoje dejavnosti, nekateri iščejo prav zaposlitev v EMI, torej na nizozemskem je odmev zelo pozitiven. Tudi kolega iz Emka mi je prejšnji teden o tem eh, marsikaj povedal, to je šlo mimo, zdaj želimo, da bi začela Ema dobro delovati v Amsterdamu, ker je to pomembno za vsa zdravila in za zdravje naših državljanov. Kar zadeva protimikrobno odpornost in eh, tudi druga zdravila, je razprava mogoče ta. Eh, zdravili imamo že dovolj, vendar mogoče niso dovolj učinkovita ali pa delničari nočejo izgubiti svoje marže pri tem, svojega zaključka, zaslužka. Prihaja do takih in drugačnih signalov, vendar ne moremo eh, služiti na zdravilih. Treba je, da pridejo pravilna zdravila do ustreznih zdravil bovnikov. Prejšnji teden smo tudi o tem govorili v Štrasburgu, o lajmski boreliozi. Na nizozemskem smo imeli eh, veliko pojavnost te bolezni. Potem smo imeli tudi eh, druge bolezni s eh, podobnimi bakterijami pri otrocih. Tudi sama poznam konkretne primere. Katere ovire eh, obstajajo na tem področju, da bi raziskovali tudi to vrstne zdravila. Najlepša hvala. Okay, thank you very much. Dobro, najlepša hvala. Še kdo želi besedo? Not I will ask the commission. Potem pa sprašujem komisijo, če morda želi besedo. Ne, potem Björn Leme, predstavnik parlamenta v upravnem odboru. Gospa Borzen ga je pohvalila. Prosim, gospod Leme, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najpomembnejša točka je bila že izpostavljena. Izpostavil jo je gospod Razi. Ema se bo preselila v Amsterdam prihodnje leto. In nobenega dvoma ni, da gospoda Razija in pa njegovo ekipo čaka veliko dela. Potrebno je predvideti vse, kar bi se lahko zgodilo pri preselitvi Eme iz Londona v Amsterdam, pri tem pa je potrebno zagotoviti varnost tovornjakov. Poleg preselitve pa je ena izmed najpomembnejših drugih točk, ki jo je že omenil gospod Razi, izguba zaposlenih za skoraj da 20 odstotkov. Teh 20 odstotkov zaposlenih se ne bo preselilo v Amsterdam, ampak prepričan sem, da bodo gospod Razi in njegovi zaposleni našli rešitev za ta velik problem in potem mi dovolite še izjavo kot znanstveniku in politiku. Po mojem mnenju je Brexit najbolj nepotrebna odločitev v Združenem kraljestvu. Stroški preselitve ime niso le izjemno visoki, politična odločitev je tudi katastrofa za Evropo in pa za izzive, s katerimi se srečuje. Ema je dober primer. Izgubila bo namreč veliko dobro usposobljenih znanstvenikov iz Velike Britanije in manjkal nam bo njihov prispevek. In na zadnje, nam bo manjkalo tudi sodelovanje med britanskimi kolegi in pa evropskimi kolegi. Na znanstvenem področju pri epidemioloških študijah in kliničnih preizkusih. in ta Brexit eh, je zares eh, zadev v osrčje agencije EMA. In upati moram, da bo gospod Rasi skupaj s svojo ekipo uspešno obvladoval ta problem vendar pa gre pri Brexitu tudi za to, da izbereš pravo stran in jaz sem svoje zagotovo izbral. Najlepša hvala. Ja, tega se zavedamo tudi v našem odboru, to smo zapisali v resolucijo. Velike težave bo to prineslo seboj. Gospod Rasi, sedaj pa pričakujem, da odgovorite na vprašanja. Hvala lepa gospa predsedujoča. Naj začnem z vprašanjem gospod Porsen. Vprašali ste, kakšen je naš pristop. Kot smo eh, dejali, oziroma kot sem prikazal eh, na prosojnici. Smo z rdečo barvo označili vse, kar je povezano s proizvodi, z odobritvijo in uh, nadzorom. To je v srčju naših dejavnosti. dobro poznamo vere, ki so nam na voljo in zaradi tega moramo prekiniti izvajanje zakonodaje, kot recimo veterinarske zakonodaje, zakonodaje o medicinski opremi in tako naprej. Na teh področjih nimamo dodatnih verov pri GDPR in pa pri medicinske opremi tudi nimamo ustresnega strokovnega znanja. In zaradi tega smo izpostavili ta problem Nismo morda dovolj dobro pojasnili, zakaj potrebujemo to strokovno znanje, ampak sedaj smo v stalnem stiku s komisijo in mislim, da je povsem jasno, zakaj. Potrebujemo ne le vire, ampak tudi ustrezno strokovno podporo. Kar pa zadeva uradnike za stike, mislim, da je koncept razmeroma preprost. Vem, da imam podporo parlamenta, sodelujemo z komisijo in pričakujemo, da bo komisija uspela prepričati svet, da. Nam ne bo potrebno odpuščati posameznih zaposlenih, gre za začasne pogodbe za eh, tri leta, da nadomestimo izgubljeno delovno silo. Torej ne gre za povečanje delovne sile, želimo le zmanjšati izgubo začasno in to je v skladu z strategijo, ki sem jo skušal predstaviti v okviru svoje uvodne predstavitve. To, kar nas čaka v prihodnosti, bo zahtevalo strokovno znanje, ki ga morda v tem trenutku nimamo na voljo. Torej gre tudi za to, da zaposlimo tiste, ki jih bomo potrebovali v naslednjih petih do desetih letih. gre pa tudi za tiste, ki jih ne moremo takoj nadomestiti. Kaj ti? Za nov val zakonodaje potrebujemo dovolj delovne sile. Poleg tega pa se hitro razvija ta tudi tehnologija in znanost. Torej želimo najti ustrezno delovno silo. In zato sem prepričan, da bomo našli racionalen pristop. Ne vem, če sem posem odgovoril na vaše vprašanje, ampak sem pripravljen to, ta svoj odgovor še nadgraditi, kar pa zadeva varuhinje za človekove pravice. Ja, pozdravljamo to uh, pobudo kajti to nam bo omogočilo nadaljna pojasnila. Nekatere ključne elemente sem že izpostavil, želim pa tudi odpraviti nekatere zmote. Ogledujemo uh, si podatke. Nekateri nas kritizirajo. upam, da bomo imeli končno možnost, eh, da odpravimo te zmote. Identificirali smo razvojni načrt, eh, iščemo najboljši razvojni načrt za prihodnost, eh, če predvidevamo, da študije še niso bile izvedene, če bodo potrebni načrti, klinični preizkusi, če bo prišlo do tega trenutka, potem bodo mordo, morda ta zdravila odobrena. Ampak zagotovo ne bo nobenega konflikta oziroma na skrižju interesov. Želimo določeno doslednost tekom projekta, ampak odobritveni postopek je povsem drugačen od svetovalnega postopka. To je torej priložnost. Obstaja pa seveda tudi tveganje, da določen postopek eh, ne obrodi nobenih sadov. Če lahko zagotovimo boljše dokaze v krajšem času, potem je to seveda uspeh uspeh za nas, za pacijente in eh, za vlagatelje. 30 odstotkov postopkov v naši temeljni schemi je prekinjenih zaradi tega, ker razvijalci razumejo, da postopek ne poteka ustrezno. Torej, mislim, da je to najboljši možni postopek, ki ga lahko ponudimo za boljše podatke, za varnejše podatke. In to je sporočilo, eh, ki ga bomo tudi posredovali v preiskavi. Varohinje človekovih pravic. Dr. Pedičini mi je zastavil nekaj vprašanj, nekaj vprašanj je namenjenih komisiji na tista vprašanja ne morem odgovoriti. Naš postopek privatizacije je zelo obsežen, dober in upam, da nam bo ta načrt uspelo tudi uresničiti. Zelo skrbno načrtujemo celoten postopek. Nizozemski organi so pod ustreznim pritiskom in trenutno nimamo nobenih podatkov o tem, da bi se pojavljale kakšne večje težave. Težave imamo bolj z eh, zakonodajo na področju dela, kot pa z preselitvijo zaposlenih kar pa zadeva institucionalne zadeve, eh, tega ne bom komentiral. Sem tudi italijan, zato bolje, da sem tiho, ko gre za te zadeve. No, ampak, kar je bilo privatizirano, eh, je bilo privatizirano zaradi izgube delovne sile. Gospa Schreier. Pirik. Sem pravilno izgovoril vaše ime? Ja, skoraj da. Strinjamo se z vašo zaskrbljenostjo glede uh, cen. To je naša največja težava. v zadnjih treh, štirih letih, kar potrebujemo. Potrebujemo učinkovito pogajalsko okolje, tako da bomo našim pogajalcem omogočili lažja pogajanja. In pa s tem tudi boljše cene. skušamo zagotoviti tudi čim boljše podatke. Zato, da bi bila lažje ugotovljena dodana vrednost vsakega inovativnega novega predloga. Težko je razumeti natančno klinično dodano vrednost ali pa splošno dodano vrednost. torej vrednost se lahko spremeni v različnih okoljih, ampak klinična dodana vrednost je univerzalna dodana vrednost. In eh, zato si prizadevamo tudi na področju določanja te vrednosti. In upamo, in upamo, da bomo okrepili naše sodelovanje v okviru predloga komisije. To je vse, kar lahko zaenkrat storimo, ne moremo pa biti učinkovitejši. Kar pa zadeva svetovalno vlogo. Če svetovalni organi sodelujo z nami, lahko zastavijo vprašanja, ki jih mi ne moremo. In to lahko pomeni velik napredek, kar je dobro za bolnike, za plačnike in tudi za podjetja, ki natančno vedo, kaj je potrebno pripraviti vnaprej. Borelioza. Zelo podpiram javne raziskave. Če Zato ni zanimanja zasebnega sektorja, vendar pa mi nismo raziskovalni organ. In upamo, da bo v prihodnem eh, programu obzorje večji del sredstva namenjen tudi infekcijskim boleznim in pa raziskavam. Mi pa bomo lahko pridobili finančne vire za to sedaj, ko so bile odpravljene vse ovire. In na zadnje se lahko le zahvalim gospodu Lemeju za prijazne besede. Vi ste zelo prepričani, da nam bo uspelo. Jaz nisem tako zelo stotstotno prepričan. Mm -hmm. In hvala lepa za vso podporo in pa nasvete v vseh teh letih, ko ste bili v upravnem odboru. Thank you very much. Uh, hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli in želimo vam veliko uspeha pri delu agencije. in upam, da boste našli dobre partnerje eh, za vaše delo prihodnje leto. Now, colleagues, I will have, uh... Tako, dragi kolegi, sedaj pa nekaj obvestil, potem pa prehajamo k zadnji točki na dnevnem redu. Najprej delavnica o možganih in o novem pristopu k možganskim boleznim. To organizira delovna skupina, ki ji so predseduje ta gospa Kapeon Ruiz in pa gospod Peterle. Ta delavnica bo potekala v sredo 21. novembra in sicer se bo pričela ob 10. uri. Vabim vas eh, k udeležbi. Kar zadeva zadnje trialoge našega odbora, navedla bom dva. Drugi neformalni trialog glede CO2 in avtomobilov je potekal in svet je imel podrobno razpravo o predlogih sprememb in o manj političnih vprašanjih, kot o prehodnem obdobju, o vodnih izjavah, o označevanju avtomobilov in tako naprej, je bil dosežen kompromis. Na številnih eh, drugih področjih, eh, kot je recimo obseg direktive, kot so delegirani akti, eh, je potrebna nadaljna razprava na tehnični ravni in v okviru naslednjega trialoga. Potem pa je tukaj še najbolj politično vprašanje, in sicer gre tukaj za cilj eh, avtomobilov z ničnimi emisijami. Potem gre eh, za analizo tekom življenjskega cikla in tako naprej. Oba so zakonodajalca, morata predstaviti predloge sprememb, če želimo doseči kompromis in pa napredek v okviru tretjega trialoga, ki je predviden za 4. december. Potem pa kar zadeva okoljsko poročanje, imeli smo prvi eh, trialog. Imeli smo izmenjavo mnen, predstavili smo naša stališča glede na predlog komisije. Eh, razprave so pokazale, da se so zakonodajalca strinjata glede velikega števila točk, Do razhajanja je prišlo predvsem pri členu 3 in pri določilih, eh, ki so vezana na komitologijo. Parlament in svet sta se dogovorila, da bodo skoraj da vse točke nadaljno obravnavane na tehnični ravni in eh, da bodo predmet eh, nadaljne proučitve na drugem trialogu, za katerega pa še nismo določili datuma. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu danes. In sicer gre za razpravo o osnutku resolucije v zvezi z zadržkom glede odobritve natrijevega dikromata. Gospod Eichhardt je moj soporočevalec, gospod Federli. Mislim, da bo gospod Eichhout eh, dobro zastopal vse tri soporočevalce, gospoda Eichhouta, Poka in Federleja. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, in hvala lepa vsem kolegom, da ste prisotni na tej razpravi. Karen, hvala lepa. Upam da ta navzočnost ne kaže na to, kako pomembna je ta tema, kaj ti gre za kemično snov, ki jo najbrž poznamo iz filma Erin Brokovič. Torej, najbrž vsi poznate to snov. Zelo čudno je, kako je potekal celoten eh, postopek in to je najpomembnejše vprašanje za komisijo. Ampak, če si ogledamo vse informacije, ki so na voljo in če si ogledamo eh, tudi oceni odbora za eh, socialne posledice eh, in pa za nadzor, je analiza pravzaprav nejasna in zato tudi nasprotovanje. No, če si ogledamo oceno odbora za nadzorovanje tveganja, potem lahko k malu ugotovimo, da je eh, ta snov zelo kancerogena in da lahko ima vsak eh, stik eh, za to snovjo posledice. Potem pa je tukaj zakonodaja REACH, ki je izjemno jasna. REACH pravi, da če to drži, potem je potrebno oceniti, ali obstajajo alternative. In eh, hkrati je potrebno pravčiti tudi eh, socioekonomske vidike. Ampak zdaj že vsi vemo, da alternative obstajajo, kar pomeni, da ne bi smeli odobriti natrijevega dikromata. Riče glede tega zelo jasen. Ampak komisija še zmeraj predlaga odobritev in argumentacija bo najbrž ta, da v formalnem postopku ni bilo predstavljenih nobenih alternativ. Torej skrivali se bodo za postopkovnimi argumenti. In mislim, da je to zelo pomembno, kaj ti vemo, da pomembno vlogo igra Eka, ki ocenjuje tveganje in uh, ravno tako pomembno vlogo igra uh, komisija. In odbor za nadzor tveganja je zaključil, da postopek ni bil dovolj dober, ampak kljub temu so izvedli analizo prosili so eh, tudi za mnenje o alternativah, ampak eh, nišče takrat ni odgovoril, kasneje pa je komisija izvedela, da alternative obstajajo. Če bo torej eh, komisija dejala, da se opira zgolj na mnenje odbora za oceno tveganja in da ne upošteva Eh, drugih analiz, potem zakaj pa sploh imamo eh, komisijo? Komisija ocenjuje tveganje, torej lahko pride do drugačnega zaključka. Mislim, da je vprašanje komisiji sedaj precej preprosto. Ali se strinjate, da je natrijev dikromat eh, snov, ki v nobeni količini ni varna? In če je temu tako, ali se potem strinjate, da je zakonodaja oziroma uredba REACH zelo jasna eh, in da odobritve ne bi smelo biti, če obstajajo alternative. Ali veste, da obstajajo alternative in če to veste, zakaj še zmeraj nameravate odobriti to snov in eh, zatem nasprotovati eh, celotni uredbi REACH. In prosim, da se ne skrivate za odobritve postopkovnimi argumenti, kajti komisija ima nalogo, da predstavi predlog. In odobritve v primeru, da obstaja alternative, ne bi smelo biti. Pričakujemo, da bo eh, večina v tem odboru jutri podprla naš predlog. tako da bomo imeli jasno mnenje Evropskega parlamenta, preden odločitev sprejmejo tudi države članice, kajti kot vemo, gre za izvedbeni akt in moramo posredovati jasno sporočilo. Prihodni teden želimo to obravnavati na plenarnem, delnem plenarnem zasedanju, tako da bomo svojo nalogo upravili pred svetom. Torej, naše vprašanja so izjemno jasna in prosim, da se ne skrivate za postopkovnimi argumenti, kaj ti govorimo o kancerogeni snovi. Alternative obstajajo in če alternative obstajajo, so pravila zelo jasna. Malce več časa sem vam vzel, kajti eh, komisija eh, je ravno kar prišla, ampak mislim, da so pripravljeni na odgovor. Hvala lepa, sedaj bi morala dati besedo poročevalcem v senci imam mnenje gospoda Bušoja, ki je poročevalec Sence skupine ELS in če mi boste dovolili, kaj ti njegov let zamuja, bi vam ga prebrala. Želel je izraziti zaskrbljenost v zvezi z predmetom oziroma z temo tega pridržka. gre za natrijev dikromat in njegovo industrijsko rampo. In sicer kljub temu, da člena 55 in 64 eh, uredbe eh, REACH zahtevata iskanje alternativ. In kljub temu, da je odbor za nadzor tveganja to zahteval, do iskanja alternativ nikoli ni prišlo. Evropska komisija je to pripisala operativnim oviram. Obstajajo pa tudi tekstilna podjetja, ki imajo specifična določila in ne dovolijo uporabe natrijevega dikromata. To pomeni, da uporabljajo, uporabljajo druga alternativna barvila ki so s tem tudi varnejša. <clears throat> Poročevalec v senci skupine ELS ne želi ne podpreti, ne zavrniti tega zadržka, vendar pa zahteva dodatne dokumente v podporo odobritvi, tako da bo lahko odločitev ustrezno sprejeta, pri tem pa ne bo uveren zakonodajni postopek Evropske komisije. Vsekakor pa je potrebna izraziti zaskrbljenost, kot sem jaz to storila v imenu gospoda Bušoja. Toliko torej o mnenju gospoda Bušoja. Gospa Kadenbach, želite kaj dodati? Smo v zelo majhni skupini, samo še en stavek. Skupina S in D se eh, popolnoma strinja s tem, kar je povedal Bas. Tudi mi imamo soporočevalca. Sedaj pa dajem besedo komisiji iz GD Rast je tukaj Karlo Petinelli. Prosim, da odgovorite na vprašanja soporočevalca. Naj najprej povem, da nisem gospod Petinelli, temveč eh, Mihael Flua, ki sem. Um, Ja, se opravičujem. No, to je bila informacija, ki smo jo prejeli od komisije, vendar dobrodošli in hvala lepa, da ste eh, prevzeli besedo. Informacija, ki ste jo prejeli, je bila točna, vendar mi smo pričakovali, da bo ta točka prišla pozneje na dnevni red. Tako da bom govoril v imenu gospoda Petinelija, mojega direktorja. Naj, najprej ta predlog resolucije dam v širši kontekst. V 2018. Eh, marca smo eh, objavili pregled Riča in tu smo ugotovili, da je proces odobritve v okviru Riča eh, nekaj, kar je treba izboljšati. Pregled izpostavlja, da potrebujemo varnejše alternative, s katerimi bomo nadomestili najbolj zaskrbljujoče substance in deležniki so tudi izpostavili, da eh, potrebujemo boljše eh, informacije o alternativah, ki jih dobimo iz eh, procesa posvetovanja. Države članice, deležniki in drugi so pozvani, naj še naprej preučujejo eh, vse in predlagajo ukrepe. Eh, predlog resolucije izpostavlja pomankljivosti, predlaga eh, spremembe, omenja tudi podjetje Hilario Manzano in ugotavlja, da komisija tu ni upoštevala informacije o alternativah in zaradi tega ugovarja osnotku eh, sklepa komisije. Eh, komisija pa zavrača te trditve za razliko od tega, kar piše v osnotku resolucije, je SEAK opravila eh, preizkus eh, alternativ, ne samo v enem primeru, temveč tudi v primeru Ilarja Omercano Saj. Opravljena je bila analiza in kljub negotovostim eh, so ugotovili, da alternative niso izvedljive. Predlagano je bilo obdobje sedmih let, eh, v katerem se opravi ponoven pregled. Komisija je pripravila osnutek sklepa tudi po eh, pogovorih s državami članicami v odboru REACH. Spričo tega, eh, da stvar ni bila izvedljiva za prosilce, eh, ne moremo od EKE e zahtevati, da se vsega tu uporabijo alternative. Torej, mi pozivamo, da se um, skrajša obdobje ponovnega pregleda sedem na štiri let, to so podprli v primerih Krupokole in Ilario Omercano, torej ta dva primera sta podobna. Komisija mojni, da je treba imeti dosleden eh, pristop s pričo kratkega časa. Treba je dati tudi eh, spodbude s krajšim eh, rokom, obdobjem, v katerem se opravi ponoven pristop pregled in zaradi tega smo tu predlagali obdobje štirih let. Komisija je eh, ravnala v skladu s pooblastili iz uredbe Rič. Hvala lepa. Uh, s tem smo zaključili razpravo, vendar mi imamo še nekaj časa. Gospod Ajkao, želite še kaj povedati? Ne? Dobro. S tem smo torej zaključili razpravo in jutri, zjutraj bomo glasovali o eh, tem ugovoru in kot je bilo že omenjeno, bomo 2. novembra verjetno glasovali na plenarnem zasedanju. Torej, hvala lepa za sodelovanje in vidimo se zjutraj zjutraj. Želim vam prijeten večer.